tukaj ne more misliti, da pri pol milijarde ljudi, da je teh 27 kandidatov najbolje kvalificiranih za komisarje. Komisija je izvršna veja oblasti in ima tudi nalogo predlagati zakonodajo. Koga pa smo izvolili za ta pooblastili? pooblastila? Imeli smo zelo veliko kompromisov, kompromisnih kandidatov strani nacionalnih vlad. Naj vzamem za primer baronico Ashton, mojo kandidatko iz svoje države. Bili so, smo obtoženi, da ni dobra kandidatka, ker ne govori francosko, vendar pa to je ena manjših njenih pomankljivosti. Lady Ashton se nikoli ni soočila z voljo ljudi kako je možno, da bo sedaj pridigala državam, kot je Kuba, če sama nikoli ni bila izvoljena. Obtožujejo nas, da smo proti evropejski. Vendar pa, če bi zmagali tisti, ki so želeli razorožiti Evropo in jo olajšati jedrskega orožja, bi sedaj živeli na slabšem kot prej. Hvala lepa. Predsednik, predsedoči prekinja. Sedaj pa obrazložitev glasovanja o kolegiju komisarjev. Začenja gospod Spačik. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam bi rad čestital novemu kolegiju, novi komisiji. Rad pa bi opozoril na nekaj dejstev, ki so bila pozabljena pri razpravah po političnih skupinah in na plenarnem zasedanju. Gre za postopek imenovanja. V svoji politični skupini sem že dejal, da bi kandidati morali dobiti podporo vsaj dve tretjine poslancev nacionalnih parlamentov in bi jih potem predlagali za komisarje. To je prva točka. Nadaljni pomemben vidik je, da bi nova komisija morala še prav posebno pozornost nameniti zaščiti evropskih podjetnikov pred uvozom iz držav, ki ne delijo naših vrednot. Gre za okoljsko zaščito, socialno varnost in demokratične institucije. To so ključne točke, ki morajo dobiti zadostna finančna sredstva. Razumeti moramo, da, uvoz, da je uvoz iz teh držav nekaj, kar izkrivlja konkurenčnost v naših državah. Hvala lepa še enkrat, gospod Henen. Nadreval bo tam, kjer je končal prej. Baronica Ashton nas je obtožila, da smo proti Evropski uniji, vendar ne smemo pozabiti, da uh, gre na stotine milijonov evropejcev, ki so bili žrtve marksizma. Noben pravi evropski uh, poslanec in demokrat ne more podpreti te komisije. S tem, da glasujemo o tej komisiji, pravzaprav glasujemo o eh, novi integraciji. Hvala. Sedaj pa pojasnilo glasovanja v zvezi z imenovanjem komisije. Eva Zanik je prva. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Z veseljem sem glasovala za nov kolegi komisark in komisarjev. Z veseljem, zato ker gre za dobro pripravljene uh, komisarke in komisarje, za dobrimi uh, idejami, kar zadeva program. Zlasti sem vesela, da je bil kandidat eh, podpredsednik Tajani, ki je že v preteklosti veliko naredil za Evropsko komisijo. In moram reči, da je eh, komisarka eh, Georgijeva naredila kot kandidatka name zelo velik vpliv. Sem želim uspeha. Hvala, gospa Zaniki, sedaj pa gospod Jan. Hvala, gospod predsedajoči glede na velike izzive, s katerimi se Evropa sooča, mislim, da smo lahko veseli, da imamo učinkovito komisijo sedaj pred nas, tako da bo lahko na enakopravni osnovi odločala z nami v Evropskem parlamentu. Dogovor, ki smo ga danes sprejeli, je pomemben temelj za to. Evropski parlament bo seveda izkoristil svojo možnost enakopravnega sodelovanja v zakonodajnem parlamentu postopku. S komisijo bomo intenzivno delovali, polni zaupanja, vendar ne nekritično. Zlasti, ko gre za SWIFT, je treba povdariti, da očitno nekatere stvari še vedno uh, ostajajo tabu za odločanje v parlamentu, vendar se mi zdi, da se bo to uh, o tem moralo pogovarjati kasneje. Hvala. Sedaj pa gospod Antonioci. Grazie, Hvala, gospod predsedejoči. Kolegice, kolegi, glasoval sem za komisijo Barozo, kajti prepričan sem, da je sposobna opraviti naloge, kar zadeva gospodarsko in finančno krizo. Določene teme, ki so mi zlasti pri srcu, bo ta komisija gotovo tudi uh, reševala zelo uh, eh, zauzeto. Eno od takšnih tem je regionalna politika. Eh, gre za razvoj, za rast eh, naših eh, regij, ki jo potrebujemo. Vendar žal tega proračun Evropske unije vedno ne podpira. Nujno je, da evropski državljani dobijo več sredstev Eh, v mislih imam zlasti urbanizirana območja. Upam, da bomo tukaj razvili ustrezne finančne inštrumente za stanovanjsko gradnjo in upam, da bo to ena od prednostnih nalog nove komisije. Hvala, sedaj pa gospod Črnecki. Hvala, gospod predsedujoči glasoval sem za a, gospoda Baroza kot predsednika Evropske komisije že pred petimi leti. No, ampak takrat ni bilo nobene alternative. Gospod Juncker, gospod Verhofstadt, drugih kandidatov pa ni. Danes pa sem podprl a, ponovno predsednika Baro, Baroza, vendar s težkim srcem kajti veliko je problematičnega v tej sestavi nove komisije. Komisije tokrat nisem mogel podpreti, ker je, so v njej komisarke in komisari, ki se šele začenjajo učiti, kar zadeva naloge, ki jih morajo opravljati na svoji novi dožnosti. Če bi študenti na univerzi tako upravljali izpite, kot eh, so jih nekateri kandidati in kandidatke za komisarje, bi padli na izpitu. Danska komisarka enostavno je ignorirala celo vrsto vprašanj, naprimer zauzemala se je za to, da se kar zaprejo vsi rudniki v moji državi. Hvala, sedaj pa gospod Joe Higgins. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Glasoval sem proti imenovanju nove komisije. Zakaj? Zato, ker bo ta nadaljevala z isto neoliberalistično desničarsko gospodarsko politiko, ki je že pripeljala v katastrofalno krizo mnogih eh, gospodarstev držav članic EU. Ta tako imenovana nova EU komisija bo postala staro trpko vino z isto eh, liberalno nalepko Barozo. Liberalizacija, deregulacija in privatizacija, to so seveda vse zadeve, ki jih izvaja ta komisija v imenu evropskih eh, vodilnih eh, podjetij in podjetnikov, pri tem pa škoduje državljanom in njihovemu eh, življenskemu standardu. Ta nova komisija je se dogovorila, da bodo delavci, delavski razred plačali ceno za to krizo, bančniki pa se bodo še bolj obogatili. Mislim, da se moramo zaprstaviti proti takšnim katastrofalnim politikam in za pravo socialistično politiko in Evropo, kar pomeni, moramo nasprotovati eh, politiki nove Evropske unije. Hvala, sedaj pa ponovno gospod Hanan, ki bo obrazložil eh, razloge za svoje glasovanje. Gospod Hanan pravi, nimam kaj dodati. Hvala, gospod Hanan. Sedaj pa gospod Vahejke. Uit uh, een zeer groot aantal redenen die hier ons. Hallo, gospod predsedujoči. Danes dopoledne smo slišali dosti govorov v smislu umika podpore novi komisiji. Ampak naj sam še nekaj dodam. Ta nova Evropska komisija se mi zdi, da bolj kot eh, prejšnja podpira širitev Evropske unije eh, v smislu vključevanja islamske države Turčije. Evropska komisija še vedno razmišlja o novi politiki priseljevanja ki bo omogočila milijonom, če ne desetina milijonom neevropejcev priti na našo celino, kjer imamo že ogromno brez, milijonov brezposelnih. Noben od novih komisark ali komisarjev se ni zavezal, da bo naredil karkoli za odpravljanje demokratičnega deficita. Zato sem glasoval proti. Sedaj pa gospod Speroni. Hvala lepa, gospod predsedujoči. v novi komisiji imamo ljudi, ki niso podali zadovoljivih odgovorov, kar se boja proti nezakonitemu priseljevanju v EU tiče. Že to bi bilo dovolj, da bi te komisije ne potrdili in tudi ne njenega programa. Še več, Evropska komisija in predvsem njen predsednik sta bila sta zelo oklevala pri sprejemanju pobud Evropskega parlamenta. In to je želitev za demokracijo, kajti mi smo edini, ki smo neposredno izvoljeni strani državljanov. Če ne spoštujejo naših pobud, če jih želijo razvodeneti, tudi počneno 228 Lizbonske pogodbe, čeprav bi to morali upoštevati, potem je to dovolj, da ne podpremo predsednika komisije in celotne komisije. Sedaj pa gospod Kamal, prosim. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Če se ogledamo plejado kandidatov pred nami, potem lahko rečemo, ne glede na politično barvo, da so nekateri bili zelo dobri, dobri, nekateri slabi, nekateri pa nezadovoljivi. Žal, tudi mnogi izmed njih niso odgovorili na vsa vprašanja o njihovi preteklosti. Vendar pa, kot evropski parlamentarci, ne moremo glasovati o posameznih komisarjih. Lahko glasujemo samo za vse v svežnju, ali jih potrdimo ali zavrnemo. In to je žalostno, to obžalujemo in zato sem se vzdržal. Gospod Barozo je govoril o odzivu Evrope na krizo. Kako naj to storimo? Tako, da ne bomo imeli neustrezne zakonodaje, da bomo imeli ustrezno presojo posledic glede zakonodaje. In tudi ne tako, da bomo zmanjševali sredstva za poslovnike v Evropi in da bomo odganjali delovna mesta iz Evrope. Če bi lahko zmanjšali zakonodajo, ki jo sprejemamo tukaj, bi bilo že dobro. Hvala lepa, gospod Deva. Mikrofon, prosim. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Ljudje na jugovzhodu so me izvolili, da bi reformirali Evropsko unijo. In sedaj delujemo tako kot običajno. Ne gre za reformo, ne gre za preglednost, ne gre za odgovornost in tudi ne gre za odgovorno potrditev. Gospod Barozo ima mojo podporo tudi nekateri drugi komisari, s katerimi sem sodeloval v preteklosti, vendar pa to ne pomeni, da potrjujem tudi celotno komisijo. Vsak komisar je edinstven, kar se politične zgodovine tiče. Nihče drug v tako imenovani demokraciji nima pooblasti, da izvaja, podaja zakonodajo, pa da ga ne izvolimo posamično. To je nespremljivo, gospod predsedujoči in zato sem se žal moral vzdržati. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Deva. Gospod Klajs, prosim. Ja, dank u voorzitter. Ik heb tegen de nieuwe commissie gestemd. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, glasoval sem proti novi komisiji, ker nismo slišali nič, da bi komisija želela kaj storiti da bi zmanjšali razkorak med evropskimi inštitucijami in poprečnim evropejcem. Imamo novo komisarko, ki je odgovorna za širitveno politiko. Bil sem na predstavitvi v odboru AFET te komisarke in pravzaprav ni želela nič slišati o tem, da Turčena ne bi vstopila v EU. Sedaj lahko pričakujemo še več migracij v Evropo več kot dosedaj in dejstvo je, da je Lizbonska pogodba instrument, ki ne ponuja rožnate prihodnosti nikomor. Hvala, sedaj pa gospod Batten eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Sam sem glasoval proti komisiji, ker ne želim, da mi vodi Eh, kakršna koli Evropska komisija. Zlasti pa sem eh, imel razloge, da sem glasoval proti tej komisiji. Mnogi so bili prej člani komunističnih strank ali pa so bili vsaj povezani z njimi. Naprimer, gospod Barozo, gospod Ševčevič, gospod Füle, gospod Haldajs in gospod Potočnik, če omenim samo nekatere. Baronica Ashton, je bila blagajničarka, ko je šlo za um, kampanjo proti uh, jedrskemu, uh, jedrski energiji. Ona je nesposobna za zunanjo in uh, varnostno politiko. Uh, ona ni sposobna tega uh, narediti niti doma. Ko smo se soočali z največjo jedrsko grožnjo pri nas doma v naši zgodovini, je bila popolnoma nesposobna. Evropa kot da hodi v spanju proti katastrofi. Uh, kolaboratorji komunistov in kvizlinki nam bodo vodili Evropo. Hvala, gospod Kelly. Eno minuto. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Z veseljem sem glasoval danes za komisijo, glede na okoliščine in naš pravilnik se mi zdi, da je to prav narediti. Vendar nekateri povdarjajo, da bi bil boljši sistem, če bi lahko za vsakega eh, komisarja oziroma komisarko posamično uh, glasovali. Tudi ko sestavljamo neko nogometno moštvo, sestavljamo moštvo na podlagi uh, vrednosti kvalifikacij posameznega nogometaša. Mislim, da bi bilo treba pravilnik eh, parlamenta spremeniti tako, da bi naslednjič glasovali za vsakega posameznega kandidata. Na ta način bi resnično dobili najboljše kandidate, zagotovili bi boljše delo kandidatov, s tem bi dobili boljše moštvo. Ampak do takrat se veselim tesnega sodelovanja s komisijo v naslednjih petih letih. Hvala. Hvala zadnji govornik je gospod Rubik. Hvala, gospod predsedajoči. Vesel sem, da je bila velika enotnost danes v parlamentu. Mnogi so zahtevali močno Evropo, kajti enotnost pomeni moč in zato mislim, da je prav, da smo izvolili novo Evropsko komisijo. Samo Učinkovita Evropa je lahko socialna Evropa in komisija se je k temu zavezala jasno in odločno. Konec koncev je pač tako, da lahko delimo samo tisto, kar smo ustvarili. In zato je pomembno, da skrbimo za nadaljno usposabljanje, za nadaljni razvoj infrastrukture v Evropi, In konec koncev je relativno enostavno eh, narediti bogate siromašne. Veliko težje in bolj pametno pa je narediti tiste, ki so danes revni bogatejše. In to je tisto, kar je naš cilj, revne evropejce narediti bogatejše. Najlepša hvala, kolegice in kolegi. Veliko je vas je bilo, ki ste uh, hoteli pojasniti svoje glasovanje. Sedaj bomo prekinili zasedanje do 15. ure. Torej, čez 20 minut se bo ponovno nadaljevalo zasedanje. Dobar tek vsem.